na nadaljujmo po dnevnem redu najprej imam najavo in sicer vprašanje pravnega akta od odbora envi ki je bilo podano včeraj torej obstaja štiriindvajset urni rok za ugovore nihče ni ugovarjal to pomeni da to sprejemamo v sedanji obliki v skladu s šestim členom. Jutri, v sredo, bo to javno objavljeno in boste prijeli tudi v svojih dokumentih. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer je to skupna razprava o pranju denarja, priporočilo za drugo obravnavo, ki